razmere na terenu, mobilizirala pomoč, če bo to potrebno. Hvala. Thank you. Hvala. Šest predlogov imam za resolucijo, razprava je konec. Glasovali bomo takoj po koncu naslednjih dveh razprav. Naslednja točka na dnevnem redu je Kambodža, zlasti primere sama Reinsija. Prva govornica, ki je zaprosila za besedo, je gospa Šake. Dve minuti, izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči. Sam Reinsi je naš kolega, je poslanec v Kambodži. Že samo zaradi tega je že večkrat bil žrtev poskusa atentata in tudi obsojen na 12 let zapora. Vladajoča stranka zavrača dejstvo, da on opozarja na korupcijo. Evropska unija je največja donatorka Kambodži. Ta pomoč pa je pogojena z spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Leta 2006 je Sam Rainsi prejel nagrado za mir. To nagrado je dobil zato, ker se je boril za svoboščine, za katere se borimo vsi tukaj v Evropskem parlamentu. Zato pozivamo kambožske oblasti, da začnejo izvajati priporočila posebnega odposlanca Združenih narodov v Kambodži. Hvala. Hvala lepa, gospod Rumeva in Rueda. Izvolite. Hvala lepa. Glede na to, da smo v Evropski uniji in glede na to, da smo mi največji donator Kambodži, potem lahko od njih zahtevamo, da začnejo izvajati politične in institucionalne reforme za to, da bi vzpostavili demokratično državo, ki temelji na načelih pravne države. Spoštovati pa morajo tudi človekove pravice in temeljne svoboščine. Morajo pa se boriti tudi proti korupciji in proti krčenju gozdov. Zaradi tega se razseljuje ljudi. Zavrniti morajo trenutno kulturo nekaznovanja in tisti, ki, so, ki sodelujo v takšnih dejavnostih, morajo biti obsojeni. Tudi ustrahovanje je tam problematično, še bolj specifično. Opozoriti pa moramo, da je zelo alarmantno, da je bil sam Rajinci obsojen na 12 let zapora zaradi enega dejanja, ki je bilo samo simbolne politične narave. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker če bo sodba obveljala, potem gospod Rajnsi ne bo mogel kandidirati leta 2013, to pa bo imelo še daljnosežne posledice, kajti to bo vplivalo na opozicijo kot takšno. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Romeva Irueda, sedaj pa Veronik Dekajzer. Président, euh, voilà une urgence qui est dominante. Gospod predsedujoči, hvala lepa. To je resolucija o nujnem primeru, to je sam Reinci. On je včasih kontroverzna figura, ampak ne smemo, vedeti, ne smemo pozabiti, da je to zelo pomembno demokratično vprašanje. Sam Reinci je liberalec in on nasprotuje vodilni stranki v Kambodži, obsodili pa so ga na 18 mesecev zapora leta 2006. Vlado je obtožil napada z granato. Vse to naj bi bilo samo simbolično. Obsodili so ga, da je premaknil simbolne mejnike. Izivi pa so seveda jasni. Poskušajo mu preprečiti, da bi lahko kandidiral na volitvah leta 2013, kajti on je voditelj druge največje politične stranke v državi napeto politično okolje vlada v Kambodži, volitve so tik pred nami, veliko dela jih še čaka, vendar vlada pa avtoritarni, avtoritarni režim. Omeniti je treba še primer delavca nevladne organizacije, ki je prav tako bil obsojen, pa tudi mu Sošua, poslanca opozicije, ki je bil obsojen, potem imamo tudi Hang Čakraja, ki je bil pridržan, ker je prijavil korupcijo in tako naprej. Opozoriti želim na to, da smo donator, imamo sporazum o sodelovanju, vendar temeljne svoboščine morajo biti spoštovane v tem kontekstu. Zato moramo imeti pripravljen tudi nujni humanitarni načrt za tiste, na katere je vplivala kriza v tekstilni industriji. Hvala. No. Hvala, Sedar Pačov, ostanek. President. Hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, da je Kambodža na papirju pluralistična demokracija, organizacija Human Rights Watch pravi, da tisti, ki nasprotujejo vladi, večkrat postanejo žrtve nasilja. Opozicija je šipka. Vlada še naprej ne kaznuje zaseganja zemlje, ne kaznuje zakonitega sekanja gozdov in tako naprej. Sam Rajinci je vodja opozicije, trenutno je v izgonu v Franciji in absentija so ga obsodili na deset let. Njegov tako imenovan zločin je bil ta, da je premaknil mejnike pri sporu z Vietnamom. Resolucija danes služi kot opozorilo kamboški vladi. Če si želijo tesnejših povezav z EU, potem morajo spoštovati temeljne svoboščine in človekove pravice. V nasprotnem primeru bo Kambodža postala v istem košu kot Burma v imenu oziroma v očeh mednarodne skupnosti. Hvala. Hvala, gospod Makovej. Izvolite. Thank you. Hvala lepa. Sam Rainsi je bil v odsotnosti obsojen na deset let zapora. Sojenje ni bilo pošteno in nepristransko, njegova obsodba pa je bila politično motivirana. Podobne obsodbe opozicijskih članov so pogoste v Kambodži. To kaže, da nepristranskega pravosodnega sistema tam ni. Prihaja do kršitev človekovih pravic, naprimer svoboda izražanja in svoboda poštenega sodnega postopka. Obsojen postopek proti samo Reinzijo in drugih, zato ker so izkoristili svojo pravico do izražanja. Pozivam na kambočko vlado, da neha izvajati tiranijo na mednarodni ravni. Si moramo prizadevati za to, da bo Kambodža stopila na pot demokracije in da ne bo kršila posameznih pravic. Še zlasti pozivam komisijo, da Kambodžo opomni, da novih pravil v zvezi z nevladnimi organizacijami ne izkoristi za to, da omeji opozicijo in civilno družbo. Hvala. Hvala sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospa Esaja za Evropsko ljudsko stranko. Hvala, gospod predsedujoči. V Kambodži vlada avtoritarna vlada. Tako se pač tam izvaja upravljanje države. Vsak je kritičen do pravosodnega sistema ali vlade je ogrožen. To vemo zato, ker so številni ljudje bili obsojeni preprosto zato, ker so zagovarjali človekove pravice. Ne smemo pozabiti, da je Evropska unija največja donatorka pomoči Kambodži, zato bi morali to dvojstvo izkoristiti in storiti nekaj v zvezi z številnimi kršitvami človekovih pravic, do katerih prihaja v državi. Jasno jim moramo povedati, da morajo spoštovati prvi člen našega sporazuma o sodelovanju s Kambodžo. Namreč, tam je navedeno, da je treba spoštovati človekove pravice. To mora biti pokoj za nadaljno sodelovanje. Hvala. ND. Hvala, gospa Kretu, za SND. Parala 12 ani de închisoare a liderului opoziției cambodžene, Sam Rezi, reprezintă o gravă încălcare a dreptului. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Primer, ki ga trenutno preučujemo, je primer kršitev človekovih pravic v Kambodži in kršitve vlade v Kambodži. Temu poslancu v Kambodži so že trikrat preprečili opravljanje dela, poskusili so že tudi izvesti atentat in obsodili so ga zato, ker je premaknil menike. Glavni cilj, tako se zdi, je, da bi mu preprečili kandidaturo leta 2013. To še enkrat kaže, da vlada spodkopava demokratični sistem v Kambodži. Kambodžo moramo pozvati, da preneha s političnim preganjanjem. Zato pozivam visoko predstavnico za zunanje zadeve, gospod Ashton, zato, da svoj vpliv uporabi za to, da poskrbi, da bo Kambodža stopila na demokratično pot. Hvala. Gospod Hefner za zelene, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kambodža je izredno lepa država z veliko zgodovino, ampak nažalost imata ta zgodovina in država tudi grozovite plati. Sploh v zadnjem času izginjajo ljudje, ljudi se zapira brez razloga pojavlja se veliko korupcije, nezakonito zaplenjanje zemlje, nezakonito seganje lesa in tako naprej. In tisti, ki to kritizirajo, so potem v nekih navideznih procesih obsojeni in zaprti. Mi smo poslanci Evropskega parlamenta, Sam Renzi, vodja opozicije v Kambodži je naš kolega in večkrat je bil preganjan. Leta 1995 je bil odstranjen iz parlamenta, uspelo se mu je vrniti, kar nekaj napadov je bilo nanj. V enem od napadov je umrlo 80 ljudi, tudi sam sem ga v Kambodži obiskal in eh, mislim, da gre za res eh, prepričanega borca za demokracijo in človekove pravice. Zdaj pa so ga zaradi simbolične akcije v navideznem sojenju obsodili na 12 let zapora. Dur zapre vodjo opozicije, s tem zapre tudi velik del eh, ljudi, ki jih ta človek zastopa na ta način eh, mu želijo preprečiti, da bi nastopil na naslednjih volitvah in s tem preprečujejo demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Mislim, da tega ne smemo sprejeti in zato pozivam komisijo naj zahteva uresničevanje prvega člena sporazuma o sodelovanju, torej spoštovanje človekovih pravic ljudi v Kambodži, ki je predpogoj za pomoč Evropske unije. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imel sem priložnost, da sem še dvakrat obiskal Kambodžo. Prvič pred dvema letoma v okviru opazovalne misije za parlamentarne volitve in drugič pred šestimi meseci. Povedati moram, da je Kambodža država, ki se hitro razvija v gospodarskem smislu. In sicer podobno kot druge države v tem delu sveta. Žal pa ta gospodarska rast ne gre z roko v roki s postopkom demokratizacije. Demokracije pa ni mogoče zagotoviti brez močnih medijev. Mediji so pod, nadzoru, pod nadzorom vladne stranke in gospod Rajinsi je bil že večkrat aretiran. To bi bil velik udarec za opozicijo. Če bo pridržan in če ne bo mogel kandidirati na parlamentarnih volitvah, potem bo to slabo vplivalo na postopek demokracije. Režim rdečih kmerov je bil odstranjen že pred številnimi leti, številni pa še sedaj niso pristali na sodišču. Tudi problem med Kambodžo in Vietnamom v zvezi z mejo ni nekaj pozitivnega in to moramo rešiti čim prej. Hvala. Gospa Basesku je želela spregovoriti v zvezi s Kambodžo, zato vam sedaj dajemo možnost za to. Izvolite. Gospod predsedujoči, žalostno je, da tribunali v Kambodži še vedno uporabljajo aretacije za to, da se rešijo opozicije. Ljudje, ki so najbolj na udaru, so novinari in zagovorniki človekovih pravic ter vsi drugi, ki zagovarjajo svobodo izražanja. Mislim, da so obtožbe proti samo Reinziju bolj politične narave kot pravne narave. Obsojen je bil na zaporno kazen 12 let, zato ker je izvedel simbolno politično dejanje. Nasprotoval je novim mejam z Vietnamo, mislim pa, da je pravi razlog za njegovo prijetje ta, da vlada ni želela, da bi kandidiral na volitvah leta 2013. To priložno želim izkoristiti tudi zato, da pozovem kambožko vlado, da spoštuje svoje zaveze v zvezi z demokracijo. Sam Rainzi je bil oziroma je vodja opozicije, zato bi mu morali omogočiti, da prevzame svoje naloge v kambožkem parlamentu čim prej. Tako bomo lahko končali to, ta en, enostrankanski sistem, ki je zelo slab za človekove pravice. Gospa Kola, Korhola. Hvala lepa, predsedujoči. Razsodba proti sam Rensiju vodi opozicije in obsodba na 12 let zapora zaradi pač ponarejanja dokumentov je razlog za zakrvljenost, kar zadeva neodvisnost pravosodnega sistema v tisti državi. Dejansko vlada poskuša uh, doseči to, da opozicija ne bo načila njihove, uh, oblast, njihove oblasti njihove, in to se v tem smislu deluje proti uh, svobodi. Prišlo je sicer do napredka v Kambodži, kar zadeva eh, uveljavljanje eh, premoči terorja in eh, spreminja torej to demokratično državo v čisto nekaj drugega. Potrebujemo več sodelovanja med Kambodžo in Evropsko unijo za to, da zaščitimo razvoj demokracije v Kambodži in v drugih državah v tej regiji. Hvala lepa. Zdaj pa imam na seznamu gostu, gospoda Predo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. V primeru sama Rensija, tako kot je bilo že povedano, gre za dvojno obsodbo. Prva obsodba na dve leti zaporne kazni, zdaj pa nova obsodba, ki se je dodala prvi. Bil je torej obsojen zato, ker naj bi ponaredil določene dokumente. Ampak, kot so tudi že vsi povedali, gre zgolj za poskus, da bi mu preprečili sodelovanje na naslednjih volitvah. V vsej tej zgodbi obstaja tudi neko pomembno postopkovno vprašanje in sicer sam Remsi je bil obsojen v, ne, v odsotnosti, v nenavzočnosti, torej je tekom postopkov, ki so bili eh, razviti za zaprtimi vrati in ki torej niso spoštovali pravil nekega pravičnega pravosodnega postopka. Številni glasovi, ki so kritizirale eh, vlado, so eh, potem bile deležne istega obravnavanja, torej ti ljudje so bili potem prevedeni pred sodišča. Tako kot je že bilo povedano na podlagi eh, sporazuma o sodelovanju med Kambodžo in Evropsko unijo, moramo te države zastiveti, da spoštuje obveznosti sprejete na področju človekovih pravic. Hvala lepa. V Kambodži, tako kot v drugih državah, prihaja do bitke za politično nadoblast in to se spremenja v bitko za življenje. Oblasti v Kambodži poskušajo likvidirati svoje nasprotnike, poskušajo jih zapreti. To Obstaja več podobnih primerov, kot je primer Samrenzija, katerega se oblasti skušajo znebiti, ker predstavlja nevarnost za vlado, predstavlja možno politično spremembo. Mi lahko zahtevamo od a, tamkajšnje vlade, da preneha s takim ravnanjem, da neha preganjati politične nasprotnike in da a, omogočali tem, da se potegujejo za določeno mesto na skorešnjih, na naslednjih volitvah. Mislim, da to dejansko bi bilo pametno. Moramo izvajati politični pritisk in zahtevati od Kambođe, da spremeni svoje obnašanje in da ustvari pogoje za svobodne in, pošte, in za pošten politični boj v tej državi. Kolegice in kolegi, prejel sem sedem predlogov resolucij, eh, o katerih bomo glasovali ob koncu tega, te razprave, ampak predtem bom predal besedo komis komisarki Ohegan Quinn. Izvolite. predsedujoči, poslanke in poslant, poslanke, naj se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri razpravi. Mislim, da se vam moram zahvaliti za to nujno razpravo Dejansko prišlo je do iskrenih izmenjav z našimi kambodijskimi sogovorniki 8. oktobra v Bruslju v zvezi z razmerami demokratičnih institucij v državi, predvsem kar zadeva obravnavo nasprotnikov oziroma opozicijskih strank. Sam Renski, Renci je moral zbežati v Francijo zaradi poslabšanja razmer. Dejansko pravosodni organi so upleteni v te pregone opozicijskih predstavitev predstavnikov in jim oduzemajo parlamentarno imuniteto. Eh, tvegamo, da eh, ta sistem ne bo več deloval, da ne bo prihajalo do svobodne izmenjave mnen. Tudi mediji so pod pritiskom. Kambodža je sprejela vsa priporočila posebnega poročevalca eh, za Združene narode pri umestnem pregledu in vemo, da tudi ustrezen zakonodaje je bila sprejeta, to, da očitno obstajajo določene vrzeli v konkretnem izvajanju te zakonodaje moramo opozoriti Kambođo eh, na sprejete obveznosti in eh, mora biti vzpostavljen ustrezni odbor za spremljanje eh, človekovih pravic in dejansko pobude tega parlamenta, kar zadeva tudi dialog s civilno družbo, je hvalevredno. Kambođa je revna država, lahko veliko postorimo, zato da ohradimo ritem gospodarske rasti, ne da bi hkrati tudi povečevali razlik v družbi. To mora vključevati reforme, kar zadeva <clears throat> zemliško lastnino in eh, tudi eh, kar zadeva upravljanje gozdov, vključno tudi z izkoriščanjem naravnih virov. Kaznovanje eh, vlade seveda pomeni, da se naši stiki šibijo in to ne koristi najbolj šipkim slojem. Vlada pa hkrati samo navidezno spoštuje pravila demokracije. Eh, nikak, ni nikakršnega nadomestila za potr, požrtvovalni in potrpežljivi dialog, kajti drugače bomo izgubili možnost, da vplivamo na dogodke. Ampak lahko veliko postorimo v Kambodži na vseh eh, nivojih od od nivoja premijeja do najnižjih ravni in dejansko Kambodža mora stopiti na na, na pot, nadaljevati po poti spoštovanja demokracije in enakosti spolo in a, priti torej do vladavine prava, do večstrankarske demokracije in a, tudi do a, svobode medijev. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena in sicer gre za razpravo o Kambodži in o primeru sama Rensija. O tem bomo glasovali v kratkem, ampak imamo še eno točko na dnevnem redu, ki moramo uh, razviti. Gre za razpravo o Severnem Kaukazu, zlasti o primeru Olega Orlova. Razpravo bo začela gospa Hautala. Izvolite. Predsedujoči, naj povem, da ta resolucija o razmerah